odboru za proračune in za gospo Heidi Hautela, ki nam je postala nadomestna članica v odboru za proračune. Ima kdo kakšen komentar?